strokovni nadzor registra in sestava strokovnih skupin komisije. Gospod De Jong bo dobil besedo. Štiri minute, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Uravnotežene in kakovostne strokovne skupine so zelo pomembne in eh, Kako to je to pomembno, smo videli v zadnji aferi. Visoka skupina je sestavljala tudi predstavnike avtomobilske industrije. Tudi nekatere okoljevarstvene skupine so nas opozorile, da to ni najbolje, ampak eh, to ni nič spremenilo glede sestave strokovnih skupin. In že leta protestiramo proti temu, da so voditelji velikih koncernov v vodilnih položajih Mm, v teh skupinah. Parlament je že nekajkrat denar za te skupine dal v rezervo. Imeli smo tudi neuraden dialog z komisijo v zvezi z to rezervo. Rezultatov ni bilo. Po volitvah leta 2014 smo šli na enostranski cesti. Komisija je menila, da bodo sami odločali, kakšna bo sestava teh skupin, potem pa naj bi ukrepale različne službe komisije. To je narobe svet za nadzor nad strokovnimi skupinami in držanje pravil je bil odgovoren samo en delavec pri komisiji. Skupine pa same sebe prav gotovo niso mogle nadzirati. Zato smo v odboru KONT odločili, da bomo sami ukrepali, sami smo uvedli preiskavo, tudi samo inicijativno sporočilo. Zadeve še vedno niso dobre, manjšin uh, praktično ni, tudi zapisniki niso pregledni. Pogovori kažejo, da je komisija poskusila pravila zaostriti, to je dobro, ampak nažalost nismo mogli o tem govoriti niti uradno, niti neuradno. z veseljem bi sprejeli tudi uradno poročilo z osnutkom resolucije, kajti gre tudi za to, da se izvaja zakonodaja. Mi smo pripravili dokument, komisija se je odzvala pisno, nekatere odprte točke še imamo, neuradno smo o tem govorili z gospodom Timmermansom. Pogovor je tekel dobro, ampak nažalost potem veliko teh točk ni bilo sprejetih v njegovo poročilo. Imamo nekaj glavnih zahtev. Prvič, želimo si jasna merila glede strokovnih mnenj, ki jih dobi komisija. Drugič, definicija interesov, ki, mora biti, ki morajo biti vključeni v teh strokovnih skupinah in tudi, kako bi lahko poskrbeli, da bodo različni deležniki enakomerno vključeni v te strokovne skupine. Zagotoviti je treba uravnoteženo zastopanje. Prav tako želimo, da so navedeni stroški teh strokovnih skupin. Naprimer, tukaj imam v mislih stroške, ki jih ima nekdo, ki sodeluje v tej skupini. Petič, tudi kar zadeva nevladne organizacije, tudi te bi morale sodelovati pri tem. Šestič, če kvalificirana večina izrazi ugovor, potem je treba objaviti zapisnike. In potrebujemo smernice, kako podrobne morajo biti ti zapisniki. Sedmič, izogibati se je treba na vzkrižjem interesu, tudi pri akademikih, naprimer. In osmič, potrebujemo dovolj ljudi, ki bodo nadzirali te strokovne skupine, zato da se bo držalo pravil. Upam, da bomo na osnovi tega poročila lahko zagotovili, da bo delo bolj produktivno. Komisija mora pred 1. junijem poročati o tem, kako se drži novih pravil. Želimo vsi, da se ne bi prepirali o tem s komisijo. Hvala, hvala lepa. Pritegnite pozornost predsedujoči, gospod Marijas, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Premalo je preglednosti in veliko teh strokovnih skupin ni uravnoteženih. To pomeni, da moramo mi nadzirati registre, kajte če preglednosti ni, potem nam državljani ne bodo zaupali. Učinkovito moramo reformirati te skupine strokovnjakov in vse mora temeljiti na načalih preglednosti in enakosti. Od 30. maja 2016 veljajo horizontalna pravila v komisiji o delovanju teh skupin. To To predstavlja osnovo za izbiro članov te strokovne skupine. No, dobro bi bilo, če bi izboljšali preglednost mm, delovanja teh skupin in tudi metode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 In opozoriti moramo na to, da je treba vključiti predstavnike social, socialnih skupin in tudi drugih interesnih skupin. Jutri ne bomo več govorili o velikih potezah, ampak o malenkostih. Hvala kolegicam in kolegom za sodelovanje. Hvala, gospod Vestega. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Gospe in gospodje. Najprej se zahvaljujem gospodu De Jongu za njegovo poročilo in za delo na tej zelo pomembni temi. Mislim, da se vsi strinjamo, da so ta pravila ključnega pomena, kar zadeva legitimnost posvetovalnih in strokovnih skupin. Komisija namenja veliko pozornosti vlogi strokovnih skupin v oblikovanju politik. Prav tako smo pripravili strožja interna pravila, zato da zagotovimo, da bodo skupine upravljale svojo nalogo v skladu z zadanim mandatom in tudi v skladu s pravili. Nekaj želim povdariti, kajti to je nujno. Strokovne skupine koristno prispevajo k delu komisije in to na več različnih političnih področjih. Nekatera politična področja so tudi zelo tehnična in tudi veliko pritiska obstaja na teh področjih. Ampak nekaj je treba vedeti. Ne glede na to, kakšne nasvete dajo strokovne skupine, imajo strokovne skupine samo posvetovalno vlogo. Ne glede na to, kakšen je njihov nasvet, je odgovornost za sprejetje ukrepa ali odločitve v rokah komisije in samo v rokah komisije. Ko je komisija trenutna začela z mandatom, smo se odločili, da je treba izboljšati pravila glede strokovnih skupin, zato da bomo bolj odražali svojo zavezo o preglednosti in odgovornosti. Preden smo sprejeli novo pravila, smo prisluhnili parlamentu, varohini za človekove pravice in organizacijam civilne družbe. Po enem letu posvetovanj in priprav je komisija maja lani sprejela nova pravila. Menimo, da so ta nova obvezujoča pravila, ki velja za vse službe komisije, mnogo boljša, izboljšuje upravljanje, uravnoteženost in preglednost strokovnih skupin. Prav tako menimo, da zagotavljajo pozitiven odziv za številne predloge, ki jih je podal parlament in varohinja za človekove pravice. Naj vam podam samo nekaj primerov. Nova pravila ponovno potrjujejo zavezo komisije, da si prizadeva za uravnoteženo sestavo strokovnih skupin. Oddelki v komisiji morajo storiti vse, kar lahko, da zagotovijo uravnoteženo reprezentacijo. To ne pomeni uravnoteženo v matematičnem smislu, kajti to bi bilo težko opredeliti in doseči, ampak to pomeni maksimalno uravnoteženost v smislu strokovnega znanja, spola, geografskega porekla in tako naprej. Nova pravila prav tako spreminjajo preglednost in jo tudi krepijo. Oblikovali smo registr za strokovne skupine, ta registr je dostopen za javnost in zagotavlja bolj natančne informacije glede tega, o čem in o katerih dokumentih razpravljajo v skupini. Komisija bo prav tako objavila zdaj javne pozive za udeležbo v strokovnih skupinah prav tako pa bomo objavili imena članov, ki bodo tam nastopali v lastnem imenu. To je velik korak naprej in parlament je to že zelo dolgo zahteval. Postopki izbire so popolnoma pregledni in vključujoči in to seveda koristi ravnovesju strokovnih skupin. Drugič, registracija v registru preglednosti je zdaj predpogoj za to, da so organizacije imenovane v skupine strokovnjakov. To pomeni, da če so v strokovni skupini zastopani določeni interesi, bo to popolnoma pregledno, kar zadeva naravo teh interesov. Tretjič. Vsak dokument, ki ga pripravi strokovna skupina, mora biti objavljen v registru. Prav tako bo treba zagotoviti zapisnik. Zapisnik pa mora biti popoln in mora biti smiseln. In še več, strokovne skupine se lahko odločijo, da bodo njihova zasedanja javna. In še ne nazadnje, veliko smo naredili na področju preprečevanja navskrižja interesov. Pod novimi pravili je neodvisne strokovnjake mogoče imenovati le na osnovi standardizirane ocene navskrižja interesov, na osnovi izjave, ki jo predložijo ti strokovnjaki. Samo če službe komisije ugotovijo, da ni na skrižju interesov, je ta strokovnjak lahko imenovan v lastnem imenu. Poleg tega bodo vse deklaracije o ne na skrižju interesov objavljene v registru. Ta pravila smo uvedli zato, da tudi vam pokažemo in upam, da se s tem strinjate da si vsi želimo visoko stopnjo preglednosti in odgovornosti, kar zadeva delovanje strokovnih skupin. Komisija je zavezana temu, da bo rigorozno spoštovala ta pravila in vem, da nas boste vi natančno spremljali in mi bomo še naprej nadaljevali dialog s parlamentom, kako bi zadevo izboljšali in kako bi lahko tudi vi nam pomagati to spremljati še naprej.